ni v dvorani. Potem pa gospa Gardini. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Malo pozornosti bo prosila, kaj ti zgodilo se je nekaj eh, res eh, hudega. V italijanskem tisku smo v zadnjih dneh izvedeli, da so ZDA, Wikileaks, prisluškovali takratnemu predsedniku vlade Silviju Berlusconiju leta 2011 in prej in njegovim tesnim sodelavcem. E, torej, po Nemčiji, po Franciji se je zdaj izkazalo, da je tudi Italija ena od zaveznic, ki so jim e, prisluškovali. Predsednik e, Šulc je omenil, da ni prav, da se zaveznikom prisluškuje. Tudi italijani smo zavezniki ZDA in pomembno je, da se v Evropskem parlamentu ponovno odpre preiskava o obveščevalnih dejavnostih, ki gredo na račun Evropske unije oziroma ki škodijo Evropski uniji. Pomembno je, da nam ta parlament pomaga razjasniti stvari, kajti sicer veste, da se bodo tudi zelo občutljivi trgovinski sporozum in pogajanja o njih lahko postavila pod vprašaj. Hvala lepa. Hvala lepa, mislim, da je zbor slišal, kar ste želeli povedati. Gospa Toja ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Naj samo poudarim eh, tudi z naše strani, da so novice, ki smo jih prebrali v časopisih, ki govorijo o vohunjenju ameriških organizacij za evropskimi vladami predstavlja zelo alarmantno novico in eh, pomembno je, da ne moramo pristati na logiko, češ vse eh, to itak počno vsi. Pomembno je, da se zavezniki medsebojno spoštujejo in spoštujejo avtonomijo drug drugega in tudi Evropski parlament menim, da se mora boriti za to. Hvala lepa, vzeli smo na znanje vašo izjavo. Zdaj pa prehajamo na glasovanje in sicer prvo glasovanje, poročilo gospoda Viktorja Uspaskiča in poročevalec je tudi prosil za besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Haška konvencija iz leta 1965 ustvarja sistem, ki poenostavlja izmenjavo dokumentov med državami članicami. Prav tako je ta konvencija poenostavila in eh, olajšala sodelovanje med sodišči v civilnih in gospodarskih zadevah. Konvencija je zelo koristna, uporabljajo 25 držav članic in tudi Avstrija in Malta sta izrazila željo po pristopu k tej konvenciji. Razprava predhodno je bila zelo dolga v svetu in eh, omenjeni državi članici sta posledično dobili možnost pristopiti k tej konvenciji. Pozivam kolege, da podpro mm, to poročilo in da na ta način Avstriji in Malti omogočimo pristop k konvenciji. Hvala lepa, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka. Poročilo gospe Korevan eh, Neuenhausen. Zopet poimensko. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo gospoda Tomaša Zdehovskega. Prav tako poimensko. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. in čestitke. Naslednje poročilo gospoda Heinza Bekerja. Tu je nekaj amantmajev. Najprej amantma 177 z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. amandmaja 181 in 183, eh, poimensko prosim. Da vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sledi amandma 178. Poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja zavrnjena. Amandma 179, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Amandma 177, zdigom rok do za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 180, prav tako poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zabrnjeno. Zopet amandma 177, ustrezni deli, vzdikom rok, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sledi amandma 182. 182. Z dvigom rok, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavareno? Glasujemo o predlogu komisije, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. In še je zakonodajna resolucija, in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Sledi poročilo gospe Marijel Dosernes. Najprej amantma 16 in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. Amandmaj od 1 do 3. To so amandmaj odbora. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amandma 13. Z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Preverimo, dobro. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandmaja 5 in 12, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma šest, jaz dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandmaja 7 in 14, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 8, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavareno. Amandma 17, pojem z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavareno. Amandma 4, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 9, dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sledi amandma 10, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Ma 11 in 15, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrneno. Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu komisije in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeta. Gospod Langen, želi besedo, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Poroče Valka in jaz obžalujeva, da smo besedilo, ki smo ga izpogajali s svetom in komisijo, eh, tu bilo spremenjeno. Gre namreč za ukrepe, za takojšnje ukrepe za pomoč Tuniziji, da ne bi zdaj izgubljali še več časa, pozivam k temu, da odložimo končno glasovanje in takoj pristopimo k trialogu z svetom in komisijo, da lahko čim prej organiziramo pomoč za Tunizijo. To je torej predlog poročevalca, da preložimo končno glasovanje. Predlog poročevalca dajem na glasovanje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Tako, prehajamo na naslednje poročilo in sicer poročilo gospoda Tomaša Zdehovskega, glasujemo o resoluciji kot celoti in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi poročilo gospe Rodrigež. Amandma 6. Gospod Vali, želite besedo postopkovno? Ja. Službe parlamenta so nas obvestili, da je prišlo do napake pri amandmaju 13. Mi smo tu, mi tu nismo omenili bančne unije, temveč strukturno reformo bančnega eh, sektorja. Tu pa piše bančna unija, tako da tam, v tem amandmaju treba črtati besede bančna unija, banking union. Hvala lepa, pravna služba bo zadeve ustrezno preverila. Torej, amandma šest, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno. Prvotno besedilo. Z dvigom rok, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma štiri poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 25. Zdvigo brok, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrneno. Amandma 5. Poimensko, prosim. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 26. Z dvigom rok, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 27. Z dvigom rok, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Odstavek 7 z dvigom rok. Proti. Zdržani vzdržani. Sprejeto. Amandma 12. Poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja zdaj. Zavrnjeno. Amandma 7. Poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. Amandma 28, z dvigom rok, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Odstavek 9, prvotno besedilo, z dvigom rok, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 13, poimensko, glasujte prosim.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 konec glasovanja. Odstavek 12, prvotno besedilo, z dvigom rok, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 29, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 15 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Drugi del, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, amandma 8, poemensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Amandma 16, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 30, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 31, z dvigom rok, to je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 19, dvigom rok, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 32, dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 33, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 34, z dvigom rok, to je za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 9, poimensko, glasujte prosim. konec glasovanja, zavrnjeno. Odstavek 21 v dveh delih, prvi del poimensko, oziroma z dvigom rok za proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 3 poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprement. Predlog spremembe 18, eh, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10, poimensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. Odstavek 24, eh, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 26, to je odstavek 26, pokažite z rokami, prosim, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1, poimensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2 poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11. Zdvigom rok. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 27 v dveh delih. Prvi del z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 36 z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 28 v treh delih, glasovali bomo poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del tudi poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 21. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno odstavek 30 z dvigom rok o prvem delu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22, eh, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 32. Z dvigom rok, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 37. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 38, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 39, 39, z dvigom rok. Pokažite, kdo je za proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 35, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 36, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 38 z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 40 z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? vzdržani, sprejeto. Odstavek 43 eh, z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Mm, predlog spremembe 41, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 46 z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Odstavek 47 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko, glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 48, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 51. odstavek z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 24, zvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava I, zvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasovanje o celotni resoluciji poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto in čestitke. Zdaj pa smo pri poročilu gospe Ribeiro. Predlog spremembe 1 z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Odstavek 2 z dvigom rok za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 3. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 6. V dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, z dvigom rok, kdo je za, proti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 peti del po imensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 16. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Odstavek 17. Z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 19. Poimensko glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek eh, oziroma predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 20 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 22 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa odstavek 25, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Odstavek 29. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Želite, da preverimo? Prav, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 34. Eh, Zdvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek 39. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto odstavek 41, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še drugi del z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 42, prvi del poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 43 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 52, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 53, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejeto. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 59 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 62. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 63. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 64 v štirih delih, poimensko prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Tretji del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 69 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 70, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava A v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da preverimo drugi del? Prav, glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Uvodna izjava I v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še celotna resolucija. Glasujemo po imensko. Glasujte, prosim.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 14, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 11, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Odstavek 13 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 16, želite, da preverimo. Četrti amandma. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Proti? vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 23 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem besedom, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremem be ena. Bomo preverili predlog spremem besedom, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremem be ena, za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del, drugi del postane brezpredmeten. Smo pri predlogu spremembe 18, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 44 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 3, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Odstavek 57. Prvi del za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani? vzdržani, sprejeto. Odstavek 58, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 59, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Celotna resolucija, glasujemo poimensko, kar glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj smo pri poročilu gospe Kaveson Ruiz. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprejeto, tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, deset za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 11 za. Bomo preverili predlog spremembe. 10. 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno, celotno resolucijo poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Poročilo Marija s predlog spremembe 6. Zvedo mnogo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno šesti odstavek, dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena, preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Osmi odstavek, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti, vzdržani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 sprejeto. 18. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Dobro, bomo preverili, glasujemo. The vote is closed konec glasovanja. Sprejeto. 20. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 9, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrneno, 3, kdo je za, proti, vzdržani proti vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 10 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 8. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 11. Kdo je za? Proti vzdržani proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4, kdo je za? Predlog spremembe 4, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Resolucija v celoti, poimensko, glasujemo. the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Marijas želi besedo. Izvolite. I, I will be very brief. Zelo kratek bom. Govoril pa bom v grščini. Gospa predsedujoča, Najprej se želim zahvaliti parlamentu, da je podprl moje poročilo. To poročilo vključuje kritike ECB-ja in trojke. V tem poročilu so vidiki, kakor v vsakem poročilu, ki ne ustrezajo mnenju poročevalca. To je tretji del 15. odstavka, naprimer. Ampak v zvezi s tem bom več povedal v zapisniku in hvala poročevalcem v senci. Dobro, prehajamo na naslednje glasovanje. Gre za začetek pogajanj za prostotrgovinski sporozum za Avstralijo in Novo Zelandijo. Osmi predlog spremembe, pojmensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Devko, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Rejected. Amendment. Zavrnjeno. Drugi predlog spremembe poimensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena poimensko glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 3, prvi del, poemensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del je brezpredmeten. Predlog spremembe 10, poemensko, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 11. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava G. Dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6. Poemensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 7. Poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa resolucija z izglasovanimi spremembami poemensko glasujemo. Tavautis, klaus konec glasovanja. Sprejeto. And then Registracija his, hišnih živali v državah članicah gre za skupni osnutek resolucije šestih političnih skupin, predlog spremembe štiri, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, uvodna izjava G, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. To ni bilo jasno. Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodno izjava H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa resolucija v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še zadnje glasovanje, gleda za humanitarne razmere v Jemnu vendar gospod Preda želi spregovoriti. Izvolite, gospod Preda. You, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Povedati moram, da sem zelo razočaran, da smo preložili glasovanje 4. februarja. Mikrofon, prosim. Gospod Preda ima besedo. Gospod Preda. Um, želim vam povedati gospa predsedujoča da je naša skupina proti predlogu spremembe ki so ga vložili socialisti skupaj z drugimi in sicer zaradi tega resolucija postane zelo neuravnotežena tekst potem postane eh, v korist savdske arabije embargo je sicer Eh, pomemben, ampak treba je vključiti vse akterje v regiji, tudi Iran. Eh, imeli smo delegacijo v Saudsko Arabijo, sprejel eh, jo je kralj in skupina, ki je predložila ta predlog spremembe. O tem ni govorila, ko je bila v Saudski Arabiji. Gospod Preda, razprave ne bomo imeli danes. Danes glasujemo. O tem smo govorili že v Strasboru. Postopkovno vprašanje, gospod Kava. Hvala lepa. Dobro, povedati sem moral, da mi res ni všeč, da smo preložili to glasovanje 4. februarja in to samo zato, da bi bili diplomatsko prijazni, ker nas je obiskala delegacija. No, prepričan sem, da bodo ljudje tukaj še toliko bolj zgroženi, da se širi bolezen, da se širi mizerija in mislim, da je to res sramota, da smo preložili glasovanje. Dobro, zdaj bomo pa glasovali. Osnutek resolucije skupine EKR, resolucija v celoti, kdo je za, proti, vzdržane, zavrnjeno. Zdaj pa skupni predlog resolucije šestih političnih skupin, predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržane, zavrnjeno sprejeto. To je bilo zelo jasno. Dobro, predlog spremembe 3 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Šesti odstavek, izvirno besedilo, poemensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, torej poimensko. Samo preverjamo, zato ker ni bilo eh, dvignjenih rok. Konec glasovanja. <coughs> Sprejeto uvodna izjava N. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa, še zadnje glasovanje, glasujemo o resoluciji z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Then should we say that? Yes.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 now it's time for the explanation of vote and Če se da začnemo najprej poročilo Becker začela bo gospa Morvaj. Si, Mrs. Morvaj, the floor is your... Gospa Morvaj, izvolite. se opravičujem gospa predsedujoča ljudje zapuščajo dvorano veliko se govori kot da smo v baru gre za